Zdaj pa besedo gospodu Diamandurosu, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa za vaše povabilo, da se vam danes pridružim. Nadaljeval pa bom v angliščini. Torej, gospa predsednica, spoštovani člani, hvala lepa za to povabilo, da vam povem o svojih eh, željah v zvezi z ehm, varuhovim mestom. In moj življenje pis eh, prikazuje to, kar bi lahko prinašan s seboj. Prvič, sem akademik, sem javni upravnik, sem evropski ombudsman od aprila 2003 in drugič moja dolgotrajna identiteta, nestranskarska identiteta. Od vseh 27 držav članic, ki so podprle mojo kandidaturo, vsem se zahvaljujem. In toliko članov različnih poslanskih skupin mi je dalo podporo. Zato sem predpričan, da s takšno podporo ki je pomembna in zagotavlja kredibilnost v očeh evropskih državljanov, je nekaj, za kar se zahvaljujem. Zdaj pa bi začel s predstavitvijo eh, dela, ki sem ga upravil v letih od 2005 do zdaj. Te rezultate lahko povzamem v treh poglavjih. Prvič, povečane eh, službe, torej za evropske državljane, bolj učinkovito delo za državljane, če njihove pravice niso spoštovane in tretje, večja transparentnost. Rezultate smo dosegli preko različnih pritožb in tu sem izvajal najboljšo prakso, kar sem prikazal tudi v letnem poročilu z primeri, ki kažejo na dobro upravo. Mislim, da se je komisija lotila teh eh, poznih plačevanj za državljane. Prepričal sem evropske inštitucije in državljane, da rešijo probleme, ki izhajajo iz birokratskih zahdev. Um, in to se je predvsem tikalo nevladnih organizacij in MSP-jev. In tudi EPSO sem pomagal torej pri njihovi transparentnosti, pri kadrovanju. In rezultat tega je bil, da smo leta 2008 imeli 40% manj pritožb za EPSO kot leto 2007. Evropske inštitucije in organe sem prepričal, da upoštevajo vidik državljanov pri svojem odločanju in tudi eh, delam to, kar govorim in skušam dajati dober zgled. Sprejel sem jasen format pri odločanju in organiziral sem eh, tečaje angleščine, da bi bili odločitve bolj razumljive. Več kot 260 javnih govorov sem imel za to, da državljani spoznajo svoje pravice, da se pritožijo in to pod evropsko zakonodajo. Potem sem torej tudi zmerno finančno primerno eh, deloval in spletišče sem naredil bolj informativno in to v vseh 23 jezikih. Letno poročilo je krajše, bolj osredotočeno, bolj berljivo in izboljšal sem učinkovitost eh, eh, torej vsega tega, kar je na voljo državljanom na državni kot tudi EU ravni. Uporabljamo bolj fleksibilne postopke in zdaj je 13 mesecev čas za postopek in večina, torej velik del teh pritožb se reši v treh mesecih. Potem je tu eh, interaktivni vodič, s katerim lahko posamezniki ali organizacije dobijo informacije in več kot 24 tisoč državljanov ga je uporabilo od januarja letos, ko smo ga eh, podali v uporabo. Torej, banka, eh, torej investicijska banka je tudi izboljšala svoje delo za svoje stranke. Uporabil sem uh, moč torej, za preiskave, ki mi jih uh, pripadajo po statutu iz leta 2008. Na ravni držav, držav pa sem sodeloval z nacionalnimi in regionalnimi varuhi, da bi s tem okrepil celoten statut ombudsmanov in da bi služili državljanom znotraj njihove pristojnosti. To sodelovanje pa smo izboljšali z na. Uh, s sto obiski v vseh državah članicah, kjer sem se srečal z državljani, z civilno družbo, z člani vlade in s pravosodnimi organi. Uspešno smo sprejeli torej, vzjavo o tem, da služimo ljudem, da pridejo do svojih pravic. Potem sem pomagal tudi nacionalnim varuhom, ki so potrebovali informacije in s tem smo zagotovili, da se evropska zakonodaja ustrezno uporablja. Izboljšal sem tudi pretok informacij in končno sem spodbudil tudi torej večjo transparentnost in sicer, ker smo izboljšali delovanje po uredbi 1049, ko gre za dostop do podatkov. Potem smo imeli tudi, imamo sporazum z nadzor, nadzornikom za varovanje podatkov in s tem, ko pomagamo parlam, odboru parlamenta za torej Libe v svojih razmišljanjih o reviziji uredbe. V celoti lahko rečemo, da sem pomagal približno 80 odstotkov vsem tistim, ki so se obrnili do mene ali neposredno ali pa sem jim ponudil informacije, o tem, kam naj se obrnejo, kadar jim sam tega nisem mogel zagotoviti. Moje delovanje na vzven je rezultiralo v dvojnem medijskem posredovanju Evropskega varuha in pa v predaji zelo eh, pomembnih primerjih o pomembnih točkah, kar se tiče načelnosti, pravic obrambe in Glede na eurobarometer maja 2008 je 38 odstotkov evropskih državljanov že slišalo o Evropskem varuhu, kajti in to je zelo zadovoljiva številka glede na mandat varuha, ki je omejen samo na evropske inštitucije. Vse to pa ne bi bilo možno brez sodelovanja parlamenta in tesnega sodelovanja s tem odborom. Parlament mi je omogočil z potrebnimi sredstvi za moje delo in odbor je pošteno in hitro obravnaval zadeve, na katere sem jih opozoril. Gospa predsednica, spoštovani člani, inštitucije Unije, pogosto vidimo kot oddaljene in eh, neosebne, kot neka brezobrazna birokracija, vendar pa sem prepričan, da obstaja splošni dogovor med nami, da je ohranjanje visoke kakovosti upravne prakse nekaj, kar ne koristi zgolj državljanom, temveč pomaga tudi pri reševanju teh problemov. Medtem ko sem ponosen na rezultate, ki sem jih do zdaj dosegel kot varov, pa se zavedam, da je še veliko stvari, ki jih je potrebno storiti, da bodo državljani informirani o svojih pravicah in kako jih lahko tudi uveljavljajo. Torej, iz odzivov evropskih inštitucij in organov lahko vidimo, da se že držijo visokih standardov pravne prakse. Dokaz tega je, da je število primerov um, nepravilnosti v EU, takšnih hudih nepravilnosti, zelo malo. 16 posebnih poročil je bilo treba sestaviti v 14 letih delovanja, pa vendar izboljšanje je možno in to strani vseh inštitucij in organi, zato da se ustvari pristna kultura storitev za državljane. In takšen cilj je nekaj, k čemer lahko pomaga tudi varuh, ki izvaja svoje obveznosti neodvisno, nestrankarsko in pošteno. In to je cilj, ki sem ga skušal aktivno in sistematično zasledovati. In Vkolikor bom ponovno izvoljen, bom s tem tudi nadaljeval. Kot sem že povedal v odgovorih na vprašanja, ki so bila poslana vsem kandidatov in ki so na spletni strani, mislim, da so v tem tri glavne prioritete. In te so pomagati zagotoviti, da bo Evropska unija ponudila koristi za državljane, ki jih uporablja ki jih obljublja pogodba iz Lizbone, potem krepiti kulturo storitev v inštitucijah in organih unije in izboljšati učinkovitost urada Evropskega varuha. Naj še enkrat povem svoje odgovore. Ključni cilj vseh evropskih inštitucij in organov v prihodnosti je, da postane Lizbonska pogodba uspeh in zato oziroma s tem si pridobimo zaupanje državljanov. In prispevek varuha bi moral biti, da se zagotovi, da državljani uživajo svojo pravico do dobre uprave, da se spoznajo z predpisi pogodbe, kar se tiče temeljnih pravic za dostop do dokumentov, da lahko se torej, obrnejo do varuha in do parlamenta, torej preko peticije. Glede na kulturo storitev v evropskih inštitucijah bi najprej želel razviti dobro prakso tako varuha kot tudi odbora za peticije, potem upravnega, torej upravne zakonodaje v Evropskem, na Evropskem sodišču in pa C, Lizbonska pogodba, kjer bom zagotovil, da bodo evropske inštitucije eh, kodeks, ki je v njej um, upoštevale. Razvil bi rad tudi potencial za novo, nov način poizvedovanja in povečal uporabo inšpekcij. Ustvaril bi rad neuradno mrežo dobre administracije v evropskih inštitucijah. Intenzivno bi rad sodeloval z njimi, da zagotovim um, ustrezne rešitve. Potem delovati eh, tesno z tem odborom in parlamentom, da se izboljša kakovost informacij za državljane in pa še želim proaktivno delovati v zakonodajnem dialogu. Predlagati želim zakonodajo, ki je relevantna za delo varuha, tako kot je reforma glede dostopa do dokumentov, glede OLAFA in pa finančne uredbe. In spoštovani člani, če bom ponovno izvoljen, predlagam, da bom torej, zasledoval konkretne ukrepe, da izboljšam učinkovitost urada Evropskega varuha da bom okrepil povezave z nacionalnimi inštitucijami za človekove pravice, da bom še bolj učinkovito deloval v zvezi s potencialnimi pritožbeniki, s tem, da bom organiziral dogodke v državah članicah in na podoben način bom uporabljal um, torej, evropske torej IT vire in parlamentove IT vire, da bom preko njih eh, segel do državljanov in to v sodelovanju s člani Evropske mreže varuhov. Organiziral bom redne dogodke z vsemi udeleženimi strankami na EU ravni, uporabil bom socialne mreže, torej splete, da bom se nekako angažiral državljane in parlament in poslanci že delujejo na tem področju. Povečal bom vključevanje Evropske mreže in drugih organov pri um, obravnavi pritožb in končno izboljšal bom tudi um, bazo znanja članov Evropske mreže varuhov. Izboljšal Izboljšati kakovost administracije v korist državljanov je jedro moje predstavitve, kakor tudi mojega dela kot varuha. In če bom ponovno izvoljen, bom sprejel strateški načrt za urad varuha in kot vodilo bo naslednja izjava. Evropski varuh išče poštene rezultate na pritožbe proti inštitucijam Evropske unije trudi se graditi zaupanje preko dialoga med državljani in Evropsko unijo in zagotavlja najvišje standarde vedenja v inštitucijah Unije. Upam, da ste v tej kratki predstavitvi in mojih pisnih odgovorih na vaša vprašanja dobili predstavitev, predstavo glede tega, kako nameravam te cilje eh, izvajati v praksi. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Gospod Diamanduros in prva, ki bi rada imela besedo, je gospa Grini. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, gospod Diamanduros. Ne bom zdaj ponovno izpostavljala vprašanj, ki smo jih zastavili že v pisni obliki, eh, pa tako ste že podali pregled svojih odgovorov. Bi pa, glede na to, da ste nekaj mandatov že upravili, vprašali ali je morda kaj, kar ste si želeli, opraviti pa vam ni uspelo. Ali imate pred seboj kakšne nove cilje za svojo funkcijo? Vas morda ni strah, da boste prevečkrat na tem mestu, potem kako si predstavljate sodelovanje z odborom za peticije in kako naj bi po vašem mnenju izgledalo sodelovanje z drugimi institucijami. Hvala. Grazie. Hvala lepa, gospod Bostenar. Gospa predsednica, gospod varuh človekovih pravic, moj privilegij in moje zadovoljstvo je, da vas lahko pozdravim pri tej predstavitvi pod vašim vodenjem in uh, tesnim sodelovanjem s odborom za peticije lahko dan danes državljani bolje vidijo razliko med dobro upravo in slabo upravo. To je zelo pomembno, to je nekaj, kar moramo razvijati še naprej. In v tem kontekstu vprašanje, ali ste pripravljeni za sodelovanje z nami, da izdelamo mehanizem, da izboljšamo odnose med Evropskim parlamentom in Evropskim varuhom. Hvala lepa. Grazie all'onorevole Anchis. Eh, torej, gospa Hankis, upravičiti se moram, ker se bom na nek način ponavljala. Vendar v vaših pisnih odgovorih in vašim ustni predstavitvi pa nisem slišala naslednjega. In sicer gre za zadevo pravic nacionalnih manjšin. Ko sem prej govorila o tem, nisem nekako podala nobenega primera. To pa bom storila zdaj. Naprimer, v državi članici pravi zakon, da lokalna nacionalna manjšina ne more uporabljati maternega jezika. To je eh, kolektivna kršitev človekovih pravic, istočasno pa tudi individualna kršitev, kar pomeni individualno trpljenje in bolečino. Vprašanje je, kaj vi lahko storite o tem, kaj se da storiti, torej po vašem mnenju, da takšno situacijo popravite, kako lahko najdemo mirno rešitev tega, ne da bi nekako zanemarili takšne kršitve oziroma prezrli. To so kršitve, ki se tičejo tako posameznikov kot tudi skupine ljudi. O tem je tudi treba razmišljati. Zdaj pa bolj abstraktno. Zadeva ni pomembna samo zato, ker bi želeli popraviti eh, konflikte, ampak ker je v Evropski uniji to nekaj, kar eh, sproža nezadovoljstvo, kar nekako ljudje mislijo, da so eh, ostali v ozadju. So problemi, katerim se Evropska unija posveča zelo intenzivno. In vendar pa ljudje ne razumejo, zakaj v, pa je v EU tako, da ne obravnavajo stvari doma, torej medtem, ko se podelujejo za zadeve, ki so daleč stran. Torej, ko gre za kršitve njihovih pravic, ko so kršene vrednote Evropske unije. To je pomembno za varnost in dostojanstvo evropskih državljanov. In moje vprašanje je, ali vidite kakšen način, kako bi lahko te kršitve rešili in zagotovili, da dvojne standarde oziroma pristop dvojnih standardov odpravimo in bolj splošno, če se vrnem k tem dvojnim standardom, kako lahko pri svoji praksi kot varuh zagotovite, da bomo razmejili nacionalne in EU pristojnosti, tako da ne bo neka sivo področje med obema. Thank you very much. Gospa Gönd, gospod Diamandouros, najlepša hvala za vaše poročilo, ki je bilo zelo obsežno. Hvala pa tudi za to, da ste govorili o prihodnih načrtih, kajti to je bilo eno od vprašanj, ki sem ga želela zastaviti, torej kakšne spremembe lahko pričakujemo po odobritvi Lizbonske pogodbe. Ampak, ker ste, na, ker ste to že omenjali, bom zastavila drugačno vprašanje. Predvsej ste zmanjšali trajanje časa, ki je na voljo za odgovor na vprašanje državljanov. Mislim, da je to ena od pritožb, na katero se odgovor še čaka. Ali lahko res zmanjšate ta čas, ki je na voljo za odgovore na vprašanje? Kako lahko to naredite? To je ena od težav, ki se pojavlja. Gospa Wallis. Hvala, gospod Diamandurus, za jasno in pozitivno predstavitev. Dve vprašanje imam. Prvo je povezano z vašo zavezo storitveni kulturi v institucijah Evropske unije in smernicami, ki ste jih pripravili. Veliko nas pa še vedno skrbi to, da se morajo državljani obrniti na številna mesta, kamor lahko zastavijo vprašanja, lahko, grejo, lahko se obrnejo na predsednika parlamenta, na odbora za peticije, na vas ali neposredno na komisijo. In vse to predstavlja zmedo. Zanima me torej, kako boste naslovili državljane, oziroma napotili državljane na pravo mesto. Če bi imeli eno mesto za obravnavanje vseh teh vprašanj, bi bilo to zelo dobrodošlo. Drugo vprašanje pa je povezano z Lizbonsko pogodbo. Svet bo kot institucija zdaj bolj trajen. Svet pa v zadnjih letih ni bil najboljši vzor transparentnosti. Kako se boste lotili tega vprašanja? Parlamenti v državah članicah pa bodo zdaj prav tako imeli svojo vlogo v našem zakonodajnem postopku. Kako predvidevate sodelovati z nacionalnimi parlamenti in ali bo to pripeljalo do nove evropske institucije? Uh, Gospa Auken, hvala gospod Diamant Duros za vaše delo. No, z Lizbonsko pogodbo bomo dobili dva nova člana, ki bosta predstavljala novo pravno podlago za upravljanje in administracijo v institucijah. Ali lahko čim bolj konkretno poveste, kako bomo upoštevali ta dva člena? Ali bomo imeli neke predpise, uredbo za to, da jo bomo pripravili institucije, da bodo začele z bolj zdravim upravljanjem. Potem pa je tu še spremljanje različnih agencij in institucij ter njihovega dela. Kako nameravate okrepiti dejavnosti spremljanja teh agencij in institucij? Državljani se namreč veliko krat sprašujejo, kaj počnejo v teh agencijah. Hvala. Grazie, onorevole Čiče. Hvala. Gospod Čičester. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod Jemandulos, čestitam vam za doslej opravljeno delo in za močno predstavitev, ki kaže, da ste zavezani svojemu delu in da ga želite nadaljevati. Zanima pa me, Kaj menite, da je bil vaš najboljši ukrep, ki ste ga izvedli v svojem mandatu? Drugo vprašanje. Katera vaša dejavnost ali ukrep pa je taka, da jo obžalujete? In zanima me, zakaj. V svojem pisnem odgovoru ste omenili institucionalizacijo spremljanja kritik naslovljenih na varuha človekovih pravic. Mislim, da odgovora na to vprašanje še nismo dobili. Če sem ga spregledal, se upravičujem, ampak mislim, da bi bilo od, odgovor dobro dobiti. Hvala. Gospod Countis. Hvala lepa. No, pred kratkim smo zaključili z delom na poročilu Paljadeli in eh, na tej podlagi smo opravili pregled dela urada varoha človekovih prvic. No in eh, nekako na tej podlagi imam nekaj vprašanj. S kakšnimi težavami ste se soočali, ko gre za sodelovanje z regionalnimi in nacionalnimi ombudsmani, kako vam je uspelo te probleme rešiti? Drugo vprašanje. V vaših pisnih odgovorih pravite, da je potrebno promovirati bolj storitveno usmerjeno miselnost v evropskih institucijah. To ni enostavno, ko gre za institucije, ki so velike, kompleksne in ki tudi niso institucije, ki temeljijo na neposrednih volitvah. Poleg tega je problem v tem, da mora evropski državljan te institucije poznati, če želi, da se njegove pravice lahko varujejo. Eh, ampak eh, Lizbonska pogodba, listina o temeljnih pravicah, eh, nista dva ravno najbolj dobro poznana dokumenta, tako da me zanima, kaj namerate storiti na tem področju. Gospod Salavrakos. Gospod Jevandoros, tudi jaz sem. Um, imel priložnosti preučiti seznam vaših dosežkov, ki moram reči, da je navdušujoč, ampak jutri, prav jutri, vstopamo v novo obdobje v zgodovini Evrope, kajti Lizbonska pogodba vstopa v veljavo in to seveda ne bo šlo brez težav, vsaj ne za delo parlamenta, prav tako to ne bo šlo brez težav za delovanja drugih institucij in to seveda velja tudi za institut varuha človekovih pravic. In eh, zato me zanima, kaj po vašem mnenju je potrebno storiti, kaj bi bilo potrebno spremeniti. In eh, vse to, kar bo potrebno storiti, bo potrebno storiti na učinkovit način. Zanima me, ali morda že imate neko zamisel o tem, kako bi lahko institut eh, varuha postal učinkovitejši na podlagi Lizbonske pogodbe. Seveda tukaj se gibamo nekako na terenu eh, realnosti, ne na terenu želja. Hvala lepa, besedo ima gospod Jamanduros, da poda svoje odgovore, potem pa gremo v prosto razpravo. Hvala še enkrat za besedo. Um, um, Hvala lepa. Vedno je zelo težko odgovoriti na vprašanje, ali morda ne skušate storiti preveč. Seveda se ne bi tukaj predstavil kot kandidat, če bi imel občutek, da je treba preveč eh, delati. Pred šestimi leti sem se tukaj pojavil pred vami prvič, nedavno, ko smo se srečali. je bilo rečeno, da gre za velik pomen vzpostavitve medsebojnega zaupanja med institucijami in državljani in to je dolg, dolgotrajen in težak postopek. Tako da menim dejansko, da če mi bo parlament izkazal to čas, da me ponovno izvoli za varoha, bom imel priložnost, da še poglobim delo, ki sem ga že začel. Neposredno ste vprašali, ali morda nekaj drugega, kar bi radi še dosegli. In mislim, da ste s tem namigovali na to, ali je to edino, kar lahko storim. Moj odgovor bi bil zelo odkrit, kar zadeva poskus približati se državljanom in državljane obvez, obveščati o njihovih pravicah. Je to vsekakor velik, pomemben cilj, ki ga je vredno zasledovati, ki seveda zahteva veliko časa, veliko naporov in sam vam iskreno povem, da sem na to pripravljen. Je pa seveda neskončno različnih možnosti, kako priti do tega cilja. Glavne usmeritve Evropskega varuha, ki sem jih orisal, mislim, da ne bi smeli preveč eh, širiti še na druga področja, ker ti vedno je treba paziti na vprašanje dobrega vodenja upravljanja, na transparentnost, Eh, na učinkovito delo in prav tako na ugotavljanje novih načinov odgovarjanja na to problematiko. Če odgovorim na naslednje vprašanje, vedno se mi je zdelo, da je sodelovanje, ki mi ga je uspelo razviti z odborom za peticije v zadnjih letih, nekaj, kar je obrodilo veliko sodov in kar je bilo zelo pomembno. In tukaj se mi zdi, in to sem tudi že dejal, da ratifikacija Lizbonske pogodbe in uh, jutrišnji vstop v veljavo Lizbonske pogodbe predstavlja nekaj zelo pomembnega za Evropski parlament in za Evropskega varuha. Ogromno novo polje priložnosti se odpira, zato da bodo evropski državljani lahko izkoristili možnost sodelovanja eh, tudi z nacionalnimi parlamenti. In tukaj sam že imamo vzpostavljeno mrežo sodelovanja z nacionalnimi in regionalnimi ombudsmani, eh, In zdaj razmišljam tudi o tem, da bi se skušal nekako približati nacionalnim parlamentom preko odborov eh, polisi za mm, vodenje pravljanja, kot jih imajo v nekaterih državah, bodi si za evropske zadeve, da bi na ta način tudi izkoristili dodatne možnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba. Ampak seveda bom mnogo lažje to dosežgal, če bom deležen podpore, ki sem jo mimo grede vedno bil, podpore tega odbora tukaj. Naj no, na zadnje, jasno je, da vprašanje sodelovanja z drugimi. Zdaj, če so ti drugi varuhi na regionalni in nacionalni ravni, potem tukaj vsega, kar nameravam izkoristiti možnosti, ki jih ponudi zvonska pogodba, da bi tudi povečali koristnost te mreže, ki smo jo do sedaj postavili, da bi morda dosegli več, kot nam je uspelo doseči do sedaj. To, kar je vznemirljivo pri to vrstnem delu, pri delu varuha, je, da v bistvu meja ni. Vedno lahko iščemo nove pristope k svojemu delu. In to je to, kar moram reči, da mene navdihuje. In kolegi na nacionalni ravni so vedno zelo neposredno, eh, zelo navdušeno eh, odgovarjali na nove možnosti sodelovanja. Tako da mislim, da priložnosti je dovolj in zavezujem se, da bom vsekakor skušal to sodelovanje še poglobiti, če me boste izvolili. Sir, uh, Mr. Bolsonaro, I Uh, no, na naslednje vprašanje pa bom odgovoril zelo neposredno. Možnost skupnega mehanizma za obravnavanje peticij. No, ponoviti moram še enkrat, da jaz kot ombudsman, kot varuh človekovih pravic, sem imela veliko korist od pripravljenosti tega odbora v parlamentu, ki sta podpirala delo varuha človekovih pravic prav to se mi zdi, da je tisto pravo izhodišče, namreč nadaljne poglobljeno sodelovanje in da ne bom slišati kot pokvarjena plošča, Lizbonska pogodba je zelo pomemben element v tem procesu. Varuh človekovih pravic lahko sodeluje z regionalnimi in lokalnimi in nacionalnimi varuhi na številnih področjih. Nacionalni in regionalni varuhi lahko postavijo vprašanje Evropskemu varuhu, če imajo, če morajo kaj pojasniti v zvezi z Evropsko zakonodajo. In teh vprašanj je bilo vedno več v zadnjih nekaj letih. Zdaj pa naj bi to sodelovanje še poglobili, saj bo Lizbonska pogodba odprla možnost za medparlamentarne povezave kar pomeni, da bom lahko spodbujal svoje nacionalne kolege, varuhe na nacionalni ravni, da sodeluje s svojimi nacionalnimi parlamenti. Postopki bodo tako bolj živahni in vedno več pozornosti bo to deležno strani državljanov. Uporabili smo že obstoječe strukture in mreže. Imeli smo forum za razpravo. In ta forum smo uporabljali tudi za obveščanje nacionalnih varuhov glede možnosti, ki so na voljo in glede možnosti za podajanje pobud, naprimer za oblikovanje instituta varuha za potrpljenje, za potrpežljivost. Tako smo oblikovali institut varuha bolnikovih pravic. Na ta način smo nacionalnim kolegom dali številne informacije na voljo, oblikovali smo in ustvarili sinergije, na ta način smo pojasnili zadeve in tako smo vsi skupaj bolje razumeli pomisleke in strahove, pa tudi priložnosti, ki se pojavljajo na nacionalni ravni. Ne predvidevam pa potrebe po skupnemu mehanizmu, ampak si predstavljam, da bi lahko razširjali obstoječe mehanizme in izkoristili priložnosti, ki jih zdaj ponuja nova Lizbonska pogodba, kar pomeni, da bi strategija večplastnega sodelovanja s tem odborom, z nacionalnimi parlamenti in ostalimi kolegi. Na ta način bi oblikovali sinergije, ki bodo koristne za naše državljane. Ms. Hankis, um, I wish to thank you for your question. Sem se zahvaljujem za vprašanja in vem, kakšne pomisleke imate vi pri tem. Vem, da imate pre vas tudi vprašanja varuha za manjšinske pravice, gospa Hankis. In lahko vam samo zagotovim, da bom kot varuh človekovih pravic poskusil obravnavati to vprašanje, če bom ponovno izvoljen. Gre za zelo občutljivo vprašanje. Reči vam moram še dvoje. kot Evropski varuh človekovih pravic sem prijel zelo malo pritožb povezanih z manjšinami. Običajno so pritožbe povezane s kršitvami pravic romske populacije v državah članicah. In tu se postavlja pravna uvira, ki je izven mojih pooblastil saj gre tu za pooblastila nacionalnih varohov človekovih pravic. Če pa govorimo o manjšinah v širšem smislu in, jih, in na njih gledamo kot na ranljive skupine, potem seveda tudi Evropskega varoha človekovih pravic čaka še veliko dela, veliko nalog. Naprimer, ko gre za razlikovanje na podlagi starosti, razvil sem pomembno pobudo povezano s otroki s posebnimi potrebami. To je moralno zelo občutljivo vprašanje. Posebno poročilo sem podal tudi temu odboru in temu parlamentu. Začel sem tudi s preiskavo na lastno pobudo o ranljivih ljudeh, ko gre za invalidne osebe. Torej, številne pobude so bile začete v mojem mandatu. Obravnavali smo ranljive skupine v okviru pooblastil. Moj odgovor vam bi torej bil, da sem pripravljen sodelovati s katerokoli institucijo, naj bo to ta parlament, ta odbor ali kolegi na nacionalni ali regionalni ravni, zato da bomo spodbujali prav to vrstne pravice in da bomo preprečili uporabo dvojnih meril. Po zakonu pa sem zavezan obravnavati evropske institucije. Gospod eh, Diamanduras, prosim vas, če lahko bolj kratko in jedrnato odgovarjate na vprašanje, kaj ti. Skoraj nam je že zmanjkalo časa. Opraviti pa moramo še postopek catch DI. Ja, to je veliko krat moj problem, da podajam preobširna, preobširne odgovore. Glede časa za obravnavo pritožb. Ja, ta čas sem bistveno zmanjšal že doslej. Tri mesece je najmanj, kar je lahko na voljo za preproste pritožbe. Ta čas nameravam še skrajšati, zlasti zato, da bodo državljani čim hitreje prejeli odgovore na svoje vprašanje. Gospa Wallis, zdaj moram na hitro odgovarjati, kot je želela predsedujoča. No, naj se dotaknem samo vprašanja skupnega portala. Konkreten primer tega, kar smo naredili, je oblikovanje interaktivnih smernic ali vodnika na naši spletni strani. Ta interaktivni vodnik bo vodil obiskovalce spletne strani pri tem, ko se bodo zastavljali vprašanja, da jih bodo naslovili na pravo institucijo. Sodelujemo tudi z Europe Direct. V okviru telefonskega sistema naj bi ljudi napotili na pravo inštanco. Glede Lizbonske pogodbe in sveta in transparentnosti, kot veste, sem svetu podal posebno poročilo in rezultat tega je bila večja preglednost v svetu in upam, da bom dobro sodeloval tudi z novim svetom in če bom ponovno izvoljen, upam, da bom izkoristil tudi nove priložnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba in da bo tudi ta parlament lahko spodbudil svet k večji transparentnosti. Omenil sem že, kako nameravam izkoristiti možnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba, kar zadeva sodelovanje z nacionalnimi parlamenti in k temu se bom zavezal, če bom ponovno izvoljen. Na vaše vprašanje je težko odgovoriti na hitro, gospa Auken. Mislim, da ta dva nova člena nove Lizbonske pogodbe lahko služita za pravno podlago, za izboljšanje administracije in upravljanja v evropskih institucijah. Tako za ta odbor kot za Evropskega varuha človekovih pravic je pomembno, da dosežeta sinergije za to, da prideta do kar najboljših rezultatov za naše državljane. Ampak to je seveda del zakonodajnih pobud, pri katerih bom z veseljem sodeloval prihodnje. Kako naj bo spremljanje boljše? Okrepiti je treba prizadevanja varuha človekovih pravic in to sem poskusil opisati v svoji predstavitvi. Če bom ponovno izvoljen, bom usmeril pozornost bolj v institucije in agencije za to, da bi lahko izboljšali storitveno kulturo v vseh institucijah in agencijah. Gospod Čičester, hvala za vaše komentarje. Kak, katera je bila moja najboljša odločitev? Ena mojih najboljših odločitev, ne bom rekel najboljša, je bila povezana tudi z delom tega parlamenta in tega odbora. In sicer gre za otroke s posebnimi potrebami. Obravnavali smo zelo pomembno in občutljivo vprašanje otroke, posebne potrebe, izobraževanje. In to so pomembne teme v pravnem redu Evropske unije. In ta pobuda je nekaj, na kar sem zelo ponosen. Na, če, kaj pa obžalujem? Mogoče se vam bo zdelo, da se poskušam izogniti odgovoru na ta vprašanja, ampak obžalujem več stvari. Žal mi je, na primer, da nisem uspel celoti razložiti, in obrazložiti vprašanj, ki so povezana z denarnimi sredstvi za poslance pred tem odborem. Parlament je namreč si prizadeval za večjo transparentnost in temu to je bilo dobro do, došlo. Ampak žal mi je, da nisem tega vprašanja uspel bolje obrazložiti pred tem odborom kako naj institucionaliziramo follow-up ali spremljanje agencij in institucij. Mislim, da sem to že dovolj podrobno predstavil. Ampak naj rečem samo še to, da bomo jaz in moje osebje vzpostavili tesnejše stike tudi z nacionalno in regionalno ravnjo in to na ravni institucij. In zdaj bom presklopil na grščino. Evidente. Uh, o, o, o... Torej, mislim, da sem že dejal, kako nameravam sodelovati z nacionalnimi in regionalnimi varuhi, tako da se k temu ne bi več vračal, kar pa zadeva način, kako spodbujati nek, eh, neko storitveno usmerjeno delovanje tega inštituta. To smo že začeli in to bomo še okrepili v smislu odnosov med eh, varuhom in evropskimi institucijami. Dejstvo, da te institucije niso nujno vse neposredno izvoljene, še ne pomeni, da ne morem sodelovati s celo vrsto pomembnih institucij vključno s komisijo, s posameznimi komisarji in razno raznimi službami. No, po vstopu veljavo Lizbonske pogodbe bodo pomembno mesto imeli tudi nacionalni parlamenti. Če odgovorim še na zadnje vprašanje gospoda Saravraka, sem mislim, da sem že odgovoril na vaše vprašanje, bi pa zaključil s tem, da povem, da je zame Lizbona priložnost za nove perspektive in z veseljem bom te nove perspektive raziskal, če mi boste obnovili mandat. Hvala, zdaj pa še postopek HDI. Mehritora pa pragmena. Gospod Rapti, gospod Diamandoros, čestitke za opravljeno delo do sedaj bi pa vam rada čestitela še za nekaj drugega, namreč za popolnost vaših odgovorov, predvsem pa za iskrenost, s katero odgovarjate na vprašanja. Dve zadevi pa bi omenila, ko ste odgovarjali na to, kaj naj bi evropske institucije počele za to, da bi izboljšale svoje storitve evropskim državljanom, ste omenili šest zadev in izpostavila bi dve. Najprej dejstvo, da je potrebno državljane obveščati o njihovih pravicah in o načinu, kako lahko uveljavljajo te pravice. Kot drugo pa posredovanje obrazložitev državljanom in sicer v jeziku, ki ga razumejo. In to je nekaj, kar je zelo pomembno, kajti preko vašega dela in eh, dela vašega urada lahko prispevamo tudi k širjenju nečesa, čemu lahko rečemo evropska ideja. Glede na vaše dosežke, glede na vaše ustne in eh, pisne odgovore, moram reči, da v vas polagam veliko upanja. Gospa Paljadeli. Hvala lepa. Naj tudi jaz tukaj pred eh, kolegi iz odbora povem, da sem pri svojem delu, ko smo pripravili poročilo o delu varuha za leto 2008, trčila res na meje nepristranskosti. Evropski parlament me je imenoval naj poročam o delu druge evropske institucije, na čelu katere je bil tudi Grk in eh, šele zdaj, ko je vse skupaj zaključeno, lahko povem, v kakšno veliko čast mi je bilo, da sem lahko opravila to odgovorno nalogo. Gospod Diamandoros, govorili ste o preiskavah, ki jih lahko sprožate na lastno eh, pobudo. Eh, na kakšnih področjih bi lahko prihajalo takšnih eh, preiskav na lastno pobudo? Ja, hvala lepa za besedo, gospa predsednica. No, mislim, da Na srečo tukaj razsvetljava ni tako močna, da bi videli, kako zardevamo v tem, kar je bilo rečeno. Ampak lahko odgovorim, da od varuha vsekako lahko pričakujete, da bo odkrit in iskren. Tako da počnem samo to, da izpolnjujem naloge, ki jih imam, ki so mi naložene kar zadeva komuniciranje z javnostjo. Jasno je, da mora eh, varuh komunicirati z državljani v jezikih, ki jih razumejo. In zato sem se vsekakor trudil tudi za to, da bi čim bolj poenostavili te postopke v okviru naših eh, služb. Zdaj, kar zadeva to, kar je dejala gospa Paljadeli, namreč eh, preiskave na lastno pobudo. To je resnično dragoceno orodje v rokah varuha. In eh, gre za orodje, ki ga velja uporabiti in izkoristiti, predvsem za tista najpomembnejša vprašanja. Naprimer, če se pojavi nek sistemski problem v neki instituciji ali pa če se pojavi nek nek res hud, velik problem, pa če tudi gre zgolj za eno samo osebo, ne za neko institucijo. Sam moram reči, da sem skušal to urodje uporabiti za to, da bi osvetljil sistemske probleme in da bi zopet preusmerili delovanje v smeri kakovostnih storitev državljanom. Prijela sem še eno prošnjo sicer za, od gospoda Harkina, gospe Harkin. In ker imamo bolj malo časa na voljo, samo eno minuto časa. Najprej hvala za besedo. Nisem bila tukaj vse čas vaše predstavitve, ampak nisem želela biti neuljudna. Pač veliko dela imamo, tudi mi. Želim dati pripombo tudi v zvezi z nadomestili za poslance. Zdi se mi pozitivno, da ste to omenili. Omenili ste to, da je treba govoriti z ljudmi v jeziku, ki ga razumejo. To je zelo pomembno, saj državljani Evropskih unij ne poznajo razlik med institucijami samimi, še manj vedo, kako delujejo in to je ključnega pomena. Toliko za enkrat, kajti verjetno se je moja minuta že iztekla. Vem, da ste veliko naredili na tem področju, zanima pa me, če imate še kakšne nadaljne načrte za to, da se zagotovi, da bodo državljani res razumeli odgovore, ki jih dobijo in da v teh odgovorih ne obljubljamo več, kot lahko res naredimo. Hvala. Thank you very much. I, I... Hvala lepa. Hvala za vaše pripombe. In hvala tudi za to, da ste pozdravili mojo omembo nadomestil za poslance. Glede vašega vprašanja, naj rečem takole. Zanimivo pri dobri administraciji je, da je rezultat odprt, kar pomeni, da imamo ogromno možnosti za to, da smo proaktivni. Zato se zavedam, da ne smemo obljubljati več, kot lahko naredimo, ampak priložnosti, da smo proaktivni, inovativni, v interesu državljanov, obstajajo in teh se zavedamo. Hvala za besede opozorila, da moramo biti pazljivi pri doseganju ravnoves ravnovesja. Sam poskušam manj obljubljati in narediti več, kot obljubljam. Torej ravno nasprotno, kot ste rekli vi. Poskušam pa uporabljati preproste besede, ampak ni omejitev pri tem, kako bomo pristopili k državljanom. Moramo pa biti proaktivni in imeti moramo veliko domišljije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Diamanduras. Na, no, zdaj mislim, da se lahko zahvalimo gospodu Diamandurasu in lahko povabimo k predstavitvi naslednjega kandidata. Gospod Pierre Monet.

Uh, we welcome Mr. Monet. Pozdravljamo gospoda Moneta in kar predajam besedo za uvodno predstavitev. Na voljo ima 15 minut.